glasovali v četrtek. Gospe in gospodje, sedaj smo končali za danes, jutri. 13. januarja nadaljujemo ob 9. uri, od 9. do 13. ure in potem pa 15. do 19. ure in na koncu bomo še delali od 21. do 24. ure. Seveda lahko pogledate dnevni red v intranetu. Zaključujem današnjo sejo. Prijeten večer.